Čivute. Zaključili smo torej za obrazložitvijo glasov. Vsem, ki ste ostali v dvorani, pa tudi tistim, ki so tukaj zaposleni, dober tek. In